mogherini izvolite uh, uh, hvala gospod predsednik govorila bom v angleščini opravičujem se francosko govorečim prijateljem kajti uh, francoščina je nekoliko daljša dalj časa bi trajalo da vse povem V 15 minutah bom poskušala orisati načrt za naslednjih pet eh, let, kar je sicer zapletena zadeva, vendar nekdo, ki prihaja iz Italije, ne bi smel imeti preveč eh, težav s tem. Naj začnem pri nas v Evropski uniji. Predsednik, prav imate, da živimo v težkih, zelo težkih časih. Imamo 3600 žrtev v Ukrajini, imamo mesto Kobana, ki je padlo pred nekaj dnevi in če gledamo na jugovzhod, če si ogledamo Lampeduzo, kjer sem bila pred nekaj dnevi, in če si ogledamo svetovna vprašanja, ki so videti oddaljena, pa vendarle vplivajo zelo na življenje in prihodnost naših državljanov, potem je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in naj odgovoriti vprašanje, ki nam ga zastavljajo naši državljani v tem težkem času. Namreč, kaj počenja Evropska unija, kaj predstavlja, kako bomo vsi zagotovili, da bomo uspeli priti iz teh težkih časov uspešni imamo lizbonsko pogodbo imamo službo za zunanje delovanje in naslednjih pet let moramo uporabiti za to da oblikujemo zunanjo politiko skupno vizijo in skupno strategijo in to je moja prva naloga v naslednjih petih letih namreč oblikovati dejansko resnično zunanjo politiko vem da morda za nekatere zveni to naivni cilj ljudje dostikrat pravijo države članice bodo vedno imele svojo zunanjo in varnostno politiko nekateri pravijo da devetindvajset ne potrebujemo in s tem se v celoti strinjam vendar istočasno vsi mi dobro vemo da se ne moremo v teh težkih časih, v tem težkem svetu uspešno lotiti reševanja krize in težav, če ne bomo opravili svojih eh, odgovornosti in prevzeli svoje dožnosti. To moramo narediti skupaj. Potrebujemo dolgoročno vizijo za preprečevanje kriz in za obvladovanje pokriznih obdobij. Dolgoročno moram gledati na svetovno sceno. Seveda je to tudi v našem interesu ni ene same notranje prednostne naloge v Evropski uniji, ki ne bi imela tudi zunanje razsežnosti. In tisto, česar danes eh, ne more nobena država članica sama narediti, moramo narediti skupaj. Zato je vsem našem interesu, kot je rekel v svojem govoru Julija pred parlamentom predsednik Juncker, moramo izkoristiti tudi v zunanje eh, razsežnosti vse naše potencijale. Kako sama vidim svojo vlogo pri doseganju tega cilja? Tri stvari so pomembne. Mislim, da moramo sedaj ustvariti lastništvo zunanjega delovanja v državah članicah in pri nas vseh. Od vsega začetka moramo biti zauzeti. Prepozno je, šele ko pridemo za mizo, da se sporozumemo o nekem besedilu. Ne moramo odzivati se samo na dogodke. Moramo skupno vizijo oblikovati. V prvih mesecih svojega mandata bom torej obiskala 28. Um, prestolnic, začela bom z naslednjim eh, državo, ki bo naslednja predsedovala, to je Latvija. Ne bom se tam srečala samo z vladami, temveč tudi z nacionalnimi parlamenti, če me bodo sprejeli, pa tudi z nevladnimi organizacijami, miselnimi trusti in tako naprej. Vse skupnosti bom poskušala pritegniti k oblikovanju skupne vizije in prioritet za evropsko varnostno in zunanjo politiko. Saj začeti moramo s tem delati, pet let časa bo na voljo. Druga stvar, delati moramo skupaj. Če čez pet let ne bomo več govorili o tem, da smo mi, mi, oni so pa oni, ko govorimo o različnih inštitucijah v Evropski uniji, bomo veliko dosegli. Člani komisije svet, parlament moramo bolj povezati vse inštitucije. Vem, da je komisija pri tem še zlasti odgovorna in jaz zlasti glede na to, da uh, opravljam funkcijo na več področjih. Mislim, da moramo razviti strukture za sodelovanje v prihodnosti. Ne morem <clears throat> imeti in zahtevati od vas, da razvijemo strukture za boljše sodelovanje. Sama pri sebi in pri komisiji moramo začeti s tem. Zato, kot sem že rekla, bom s svojim kabinetom se preselila v eh, palačo Barlejmon. To ne pomeni samo fizičnja selitev, Eh, službe za zunanje delovanje, temveč, da bomo na ta način tudi fizično bližje in simbolično pokazali, da vse inštitucije eh, spadajo skupaj na sestanke kolegijev, bom seveda lažje hodila in na ta način bom prepričala vse, da moramo upravljati skupno delo tretjič. Koordinirala bom vse ukrepe in eh, dejavnosti, ki imajo eh, vpliv na zunanjo politiko. To bom delala v koordinaciji z vsemi komisarkami in komisarji v celotnem kolegiju, kajti vsi eh, portfelji imajo zunanjo razsežnost. Tukaj naj omenim energijo Eh, oziroma energetiko, trgovine, podnebne spremembe, okolje in tako naprej. S predsednikom Junkerjem sva se dogovorila, da bom sama koordinirala in predsedovala skupini, ki se bo sestala vsak mesec v različnih formatih, odvisno od dnevnega reda in prvi sestanek te skupine bo potekal prvi teden našega delovanja, to je v začetku novembra. Koordinirati moramo več in bolj učinkovito zunanjo in notranjo politiko. Če si ogledamo, kakšni so izzivi naši varnosti, potem je jasno, da potrebujemo koordinacijo. Pomislite samo na terorizem, na migracijske tokove, na varnost in obrambo. V različnih formatih pač moramo sodelovati skupaj glede na vsebino. Omenjala sem varnost in obrambo. Imam skromne, vendar le nekaj izkušenj kot eh, članica odbora za zunanje zadeve italijanskega parlamenta, pa tudi v odboru za varnost v NATO sem sodelovala. Tako da vem, da je treba v, na strateški agendi, zlasti ko se je svet julija letos, letos skliceval na člen 263 pogodbe, Eh, je treba povdariti varnostno politiko bolj eh, odločno. Ko gre za obrambo, vem, da je to tudi ena od mojih funkcij, kajti sem vodja Evropske agencije za obrambo, sodelovala bom z Evropskim inštitutom za eh, vojne študije, vodila bom tudi poseben svet, tudi mm, sledila bom seveda mm, različnim misijam v tujini, civilnim in vojaškim sem v ta parlament, sem prišla povedati, da vem, da moram graditi na svojih izkušnjah, na svojih eh, vizijah in ambicijah. Vem, da je to velik izziv. Ne bo se skupaj enostavno. Vendar sem prepričana, da lahko računam na posebne odnose z vami. Ne samo zato, ker moram jaz izpolniti svojo dožnost, ne samo formalno, temveč tudi zato, ker je v mojem političnem interesu, pa tudi v vašem političnem interesu, da začnemo graditi partnerstvo in da sodelujemo v naslednjih petih letih. Če bomo vse to uspeli narediti, bomo lahko izvršili svoje uh, odgovornosti, jih izpolnili. To pomeni za me naslednje. Prvič, poskrbeti moramo za svoj del sveta, ki je eden najbolj zapletenih v tem trenutku ne samo v soseščini, bližnji soseščini, temveč tudi v razširjeni soseščini, v sosedih naših sosedov. Začeti je treba s Balkanom in Turčijo. Politika širitve je najboljša, če ne le edino jamstvo za demokracijo, stabilnost in gospodarski razvoj. Potem vzhod. Potrebovali bomo več prisotnosti Evropske unije v različnih forumih na vzhodu treba je podpreti Ukrajino, ko gre za varnost, eh, politični proces, demokratizacijo, gre za gospodarske izzive, energetske izzive. Podpreti moramo tudi Moldavijo in Gruzijo v naslednjih mesecih. Z Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo bomo tudi morali sodelovati zelo kmalo. Soočiti se moramo z vzhodnim eh, sosedom oziroma sosedo, to je Rusija pri tem moramo ustrajati na celovitem izvanju sporazuma iz Minska. Vsi, ki so ga podpisali, ga morajo eh, izvajati in seveda moramo podpreti tudi tiste, ki se borijo za stabilizacijo države. Pred enim mesecem sem že povdarjala, da morda Rusija v tem trenutku ni naša partnerica, to je pač podoba danes, ampak vseeno, to je strateško pomembna država v svetu in to je soseda Ukrajine. Zato bomo morali ponovno oceniti skupno naše odnose z Rusijo v naslednjih petih letih. Rekla sem, da moramo biti bolj prisotni na vzhodu, moramo pa se še bolj posvetiti tudi jugu. Na bližnjem vzhodu zlasti je Evropska unija učinkovita plačnica do sedaj bila, sedaj pa mora postati tudi bolj učinkoviti subjekt delovanja tam. Potrebujemo več skupnega okvira za skupno delovanje, da bomo zaustavili tako imano uh, islamsko državo. To ni ne država, ni islamska, predstavlja pa vsemu svetu veliko uh, grožnjo. Tudi Libiji moramo posvetiti več pozornosti. In Tukaj mora resnično imeti Evropska unija večjo vlogo skupaj z sosedami in združenimi narodi. Seveda pa moramo imeti na očeh tudi tako imane zgodbe uspeha, da ne bodo naenkrat postale neuspešne. Pri tem zlasti razmišljamo o Tuniziji, o Maroku. Veliko bomo morali delati na jugu in z južnimi sosedi naših južnih sosedov, torej z Afriko. Ne samo, da bodo prejemali naše pomoči, temveč, da bodo tudi politično in gospodarsko postale naše partnerice. Ker sem italijanka, bi želela povdariti, da moramo tudi skrajnemu severu posvetiti eh, pozornost Arktiki. Trenutno so stvari tam tihe, vendar v naslednjih letih ni nujno, da bodo ostale takšne. Več pozornosti moramo posvetiti torej vzhodu in jugu in to se meni ne zdi nasprotujoča si izjava. Krize se namreč eh, kar eh, pojavijo naenkrat, ne čakajo v vrsti, da jih bomo spoznali. Vse moramo to narediti istočasno in to vsi skupaj, sicer ne bomo uspeli, ne bomo učinkoviti. Vem, da so izzivi veliki, postajajo še večji, ampak naj počasi končam. V teh težkih situacijah, v tem težkem. Uh, času, zahtevnem svetu, mislim, da se moramo osredotočiti na naše ključne partnerje, ki so naši prijatelji in s katerimi delamo v različnih okoljih. Čezatlantsko partnerstvo je sedaj vedn, bolj kot kadarkoli strateške narave. Z novim generalnim sekretarjem NATO bom tudi vzpostavila tesne eh, stike z gospodom Stoltenbergom, kajti tudi NATO je pomemben naš partner. Gospod gospodarski razvoj, tudi gospodarski stiki so pomembni. In eh, trgovinski sporazumi, prosto trgovinski sporazumi, ki smo jih sklenili in jih sklepamo. Namenim še med ključnimi subjekti Latinsko Ameriko. Tam imamo ne samo dve strateški partnerici, temveč Latinska Amerika in Karibi so potencialno strateški partnerji Evropske unije novi EU celak eh, sestanek eh, junija bo to potrdil. Gospodarsko, politično gledano, ne moremo teh partnerjev vzeti kot eh, partnerje, ki bodo večno naši partnerji. Za nje se moramo truditi. Gre za nekatere regije v Latinski Ameriki, ki jih je treba upoštevati. Potem Azija. Sodelovati moramo s partnerji, partnericami, Eh, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Republiko Korejo. Seveda pa moramo sodelovati tudi z regionalnimi organizacijami, z ASEM-om naprimer in z državami, za katere morda ne mislimo na prvi pogled, da so ključni partnerji, kjer pa malo politične eh, naložbe lahko prinese velike rezultate. Poleg tega mislim, da moramo sodelovati z drugimi organizacijami, regionalnimi in svetovnimi, od Združenih narodov, NATO sem omenila, tudi regionalne organizacije so tiste, ki nam morajo biti bliže. OVSE, Svet Evrope, Liga arabskih držav, UNFAM, Afriška eh, unija. Imamo neke skupne vsebine, kjer lahko uh, najdemo svoje partnerje. Tudi Eh, podnebne spremembe so sestavni del zunanje politike. Človekove pravice. Kot evropejci mislim, da moramo prevzeti odgovornost za razvoj naše koherentne agende, tudi ko gre za notranje politike. Tukaj so tri, tri naslednja pomembna področja. Svoboda medijev, ženske in svoboda eh, verskega prepričanja. In ne nazadnje, eh, agenda za razvoj Eh, Združenih narodov v obdobju po o, letu 2015. Mislim, da Evropska unija lahko odigra zelo pomembno vlogo pri oblikovanju te agende, ki ne govori samo o razvoju, temveč tudi o okolju, o stabilnosti. To je tudi agenda, ki je pomembna za notranje in zunanje delovanje. Hvala za vašo pozornost, veseljem vam bom odgovarjala na vprašanje.